Zdaj pa prehajamo kar na naslednjo točko na našem dnevnem redu. Gre za izjavo podpredsednice Komisije Visoke predstavnice Unije za zonanje zadeve in varnostno politiko in sicer glede razmer v Nigeriji. V imenu Visoke predstavnice bo spet spregovoril danski minister. Eh. Hvala lepa še enkrat tokrat bom govoril o Nigeriji, je predstavnice. Veliko čast mi je, da sem danes tukaj, tudi za razpravo na to temo. Nigerija je na ključnem razpotju. Reformna politika lahko reši prihodnost Nigerije. Demokracija se utrjuje in ekonomija hitro raste. Nigerija ima potencial, da postane največje gospodarstvo v podsaharski Afriki v nekaj naslednjih letih. Igra ključno vlogo v Afriki, bila je članica Varnostnega sveta lani in je članica Komisije za človekove pravice letos. Nekdani predsednik je nedavno vodil Ekovas gospodarsko skupnost Zahodne Afrike in so tudi nadzorovali volitve in to je odločno sporočilo za demokracijo in človekove pravice. Rad bi se zahvalil poslancem za vaše zanimanje za Nigerijo v zadnjih mesecih. To govorim s prepričanjem, ker sem imel čast, da sem visoko predstavnico predstavljal na zadnjem ministerskem sestanku v Nigeriji 8. februarja. To je bila zelo pozitivna in izredna izkušnja. Nigerija se še vedno sooča z zelo pomembnimi izzivi. Evropska unija odločno obsoja nedavne napade Boka Harem in eh, žrtve, ki so bile posledice tega bombardiranje crkva v času Božiča in potem kasneje 26. februarja in 11. marca so nekaj, kar nas eh, globoko šokira. In tudi vsi ostali napadi, tudi v Kanu, nedavno morajo biti obsojeni. Žal, se povečuje število napadov in tudi število žrtev vsak dan. In to je nespremljiva spirala nasilja. Visoka predstavnica Ashton je veliko krat izrekla svojo solidarnost in sočutje z žrtvami in ranjenimi. Naj izkoristim to priložnost za to, da izrazim globoko žalost zaradi smrti dveh evropskih talcev Nigerije 8. marca. Najbolj odločno obsojamo kriminalna dejanja, kot je zajemanje talcev. Sočutje njunim družinam za to veliko izgubo. Stojimo ob stanju v teh težkih časih. Evropska unija stoji ob strani nigerijskim oblastem v boju proti terorizmu. Zavrvati je potrebno vse državljane, še posebno najbolj ranljive in uh, ohraniti pravno državo. Boka harem povzroča veliko težav, vendar pa največje težave so na severu države, ki ima zelo hude družbeno-ekonomske težave, najhujše v, ene najhujših v Afriki. teh težav se je potrebno lotiti hitro in mi kot partnerji in prijatelji smo vladi obljubili, da bomo to storili. Cilj Boka Haram je bil tudi sekularna demokratična država. Muslimani in kristjani. Nigerija ostaja sekularna država z svobodo veroizpovedi. To je jasno zapisano v njeni ustavi. Boga Haram pa vseeno skuša izkoriščati etične, etnične razlike, ki bodo vedno obstajale v tako raznoliki državi kot je Nigerija. Kompleksne težave Nigerije imajo velike dimenzije, vendar pa ne smemo vsega kriv, za vsega kriviti religijo. Z Nigerijo imamo dober dialog na področju človekovih pravic in tam omenjamo vsa pomembna vprašanja, tudi svobodo vere, izpovedi in prepričanja. Nedavni dialog je bil februarja letos in Evropska unija je podprla vlado in Nigerice pri tem, da se religija ne bi zlorabljala za legitimizacijo politično ali versko operenega nasilja. Evropska unija je zelo dejavna na tem področju, svoboda verozpovedi in prepričanja je zelo pomembna, še posebno v zadnjih dveh letih, je veliko držav, ne samo Nigerija, doživela povečanje primerov nasilja na tem področju. Uporabljamo zelo veliko instrumentov, tako dvostranskih kot večstranskih, v New Yorku, v Ženevi, zato da bi prevzeli vodilno vlogo v boju za ohranitev strpnosti in verospovedi. Evropska, evropske delegacije morajo pozorno spremljati razmere v državah, kjer so in poročati. Kot so februarja zahtevali zunanji ministri Evropske unije, bo potrebno sprejeti ukrepe in ti ukrepe so taki da bodo, bodo države morali sprejeti ukrepe in ti ukrepe bodo potem sporočeni Gajrku v naslednjih mesecih. Razmere skušamo v Nigeriji izboljšati tudi tako, da skušamo uporabljati Facebook za to, da bi ugotovili, kdo so člani Boko Harama. Nekateri nigerici so že razkrinkali nekatere od privržencev tega tega gibanja. Nigerijski katoliški škofi so jasno povedali, da so se sedaj Nigerici, tako muslimani kot kristjani, postavili po robu Boka Haram. Vlada tudi napreduje pri razvoju in izvajanju obsežne celovite strategije za boj proti terorizmu in precej pripadnikov Boka Haram je že bilo aretiranih med sestankom februarja z nigerijsko stranjo sem jih spodbudil, da naj to strategijo še naprej razvijajo. Nigerija je zelo pomembna. Igra zelo pomembno stabilizirajočo vlogo v regiji. Je eden največjih izvoznikov nafte na svetu, drugi najpomembnejši izvoznik plina v EU je. zavezana je Združenim narodom, predvsej nigerskih vojakov in pripadnikov eh, mirovnih enot Združenih narodov in zagotavljajo mir. Tudi v libijski krizi so odigrali pomembno vlogo. Na kratko, to je močan in odprt afriški partner, ki deli veliko naših vrednot in prepričanj. Ministerski sestanek je vodil do novih priložnosti, ki jih moramo sedaj raziskati. Ena od teh je možnost za vzpostavitev lokalne dialoga za mir in demokracijo. Potem še ena zamisel je glede podnebne strategije v Rio plus 20. Prav tako je pomembno vedeti, kako nigerijski voditelji gledajo na razvoj države želijo zmanjšati svojo odvisnost od nafte in plina, investirajo v infrastrukturo in kmetijstvo in se osredotočajo na ustvarjanje delovnih mest za mlado, hitro stoče prebivalstvo 116 milijonov. Nigerija spodbuja investicije Evropske unije in investicije v rast. Po drugi strani pa se Nigerija sooča z velikimi izzivi, ne nazadnje tudi z zelo razširjeno revščino. etnična harmonija, boj proti terorizmu in kriminalu so ene od najpomembnejših nalog, s katerimi se soočajo. Nigerija pa je precej dejavna na področju človekovih pravic in je dosegla izboljšanje na tem področju, potrebno pa je stvari še izboljšati. Izboljšanje zmer v delti Nigra je pomembno, vendar pa je ravnovesje še vedno krhko. Ta regija je pomembna zaradi pridobivanja nafte in Evropska unija je pripravila 200 milijonski program za pomoč Nigeriji. Zato, spoštovane kolegice in kolegi, poslanke in poslanci, pozivam vas, da izkoristite svoje stike z Nigerijo, da pomagate pri grajanju mostov z Nigerijo, ki je ključnega pomena. Veselim se že resolucije, ki jo bo Evropski parlament sprejel jutri. Hvala lepa. Menge tak. Következő felszólaló a képviselőcsoport. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo v imenu ELS Mario Mauro, dve minuti. Grazie, signor Presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod minister, rad bi se vam zahvalil za to obsežno in dosledno izjavo. Mislim, da osebinsko se upada tudi z dejanskim stanjem v Nigeriji. Dobro je, da smo Frankula Malinaro in Krisa Makmanosa tudi vzpravili v tej dvorani omenili. To sta dva moška, dve osebi, ki sicer ljubita to državo, ki sta žrtvovali svoje življenje. Zato se mi zdi, da bi morali ta dva obravnavati enako kot nigerijske državljane, ki so izgubili življenje v teh zadnjih mesecih zaradi res krute strategije. To je strategija, ki pod pretvezo delovanja v imenu Boga uveljavlja svojo silo, na kolena spravlja ljudi. Civilna družba v Nigeriji in državljani ter vlada si želijo narediti iz te države uspeh v Afriki. Gospod minister, problem Nigerije ni etnično ali versko obarvana. Je pa res, da so te napetosti samo krinka, za katero se skrijevajo interesi določenih vej oblasti. Na negativ način se je vse to izražalo v zadnjih mesecih. Vendar nas mora seveda situacija skrbeti. S tem, ko zahtevamo pravico, to ne pomeni, da želimo tvegati, da izbruhne državljanska vojna strategija, ki jo izvajo fundamentalistične skupine, je škodljiva. Te skupine zlorabljajo vero samo zato, ker želijo nadzorovati energetske vire, naprimer v tej državi. Istočasno pa v tem trenutku te skupine ne naletijo na ustrezen odziv vlade, zato ker je vlada krka in neodzivna. Zato vas prosim, da vse to, kar ste danes povedali, izrazite tudi v Nigeriji, parlament vas bo podporil. Hvala lepa. Sedaj pa Veronik de Kajzer v imenu SND. Merci, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Res je, gospod minister, da si je težko zamisliti v Nigeriji tako eksploziven koktejl, tako eksplozivno mešanico. Državljani zlasti na severu so še vedno zelo revni, podjetja izkoriščajo ogromna naravna bogatstva, onesnažujejo reke, potem so tu konflikti med severom in jugom, med kristjani in muslimani. Dogajajo se res tragične zadeve tudi tragične žrtve so že padle, ko so naprimer določene ljudi vzeli za talce. Je pa res, da smo pravzaprav šele na začetku. V tej državi se demokracija rojeva, vendar bi morala država prevzeti odgovornost. Je pa tudi res, da je še vedno ogromno nasilja v tej državi. Vi ste stvari zelo dobro opisali vlogo, ki jo Nigerija igra na mednarodni in na afriški ravni, še posebej na območju Zahodne Afrike. Spodbujati je treba tudi sedež VCD v Abuđi, potem je treba spodbujati reševanje sporov. V zadnjih letih je Nigerija sodelovala tudi pri sodnih procesih zoper storilce dejanj v Kongu, in drugot. Danes govorimo o Nigeriji v vseh njenih razsežnostih, o celem spektru zadev, ki se tam dogajajo. Imamo pa tudi zelo jasne zahteve, ki bi jih želeli posredovati preko vas v to državo. Od naftnih družb zahtevamo preglednost, spoštovanje okolja in očiščenje okolja, kjer je prišlo do škode. Poleg tega smo zahtevali, da odpravijo zakon, zaradi katerega so homoseksualci preganjani. Poleg tega je treba izpustiti iz zaporov sindikaliste, istočasno pa je treba bolj enakomerno porazdeliti bogatstvo in vzpostaviti versko strpnost. Sicer bo to povzročilo še dodatni terorizem in teror. Hvala. Hvala lepa, kolegica. Naslednja je gospa Šake, dve minuti. Hvala, predsedujoči. Lani sem bila na volitvah v Nigeriji. Upanje, pričakovanje med Nigerici sta bila izjemna. Pozdravili so opazovalce. Storili so vse za to, da bi oddali svoj glas na pregleden način, da bi bil njihov glas na pregleden način preštet. Na predvečer volitev je prišlo do eksplozije, kjer je umrlo 25 ljudi, ki so se pripravljali na volitve. To so bili večinoma mladi nigerici, ki so delovali v okviru mladinskega korpusa. Korupcija, revščina in z vsem tem povezani problemi so prisotni v Nigeriji. Z lahkoto si predstavljamo, kako ekstremisti dosegajo svoje cilje. Destabilizirajo državo, poleg tega huiskajo pripadnike različnih ver med seboj nobene perspektive ni v tej državi. V Nigeriji živi 20 odstotkov vseh prebivalcev v Afriki. Stvari se obračajo sicer na bolje, ampak še vedno 75 milijonov oseb v tej državi je mladoletnih in zaslužijo si boljšo prihodnost. Številni mladi vedo več o svetu kot njihovi starši, prav zahvaljujoč novim medijem in ostalim medijem. Zavedajo se, da vsi niso revni in da tudi ni nujno biti reven v tako bogati državi. Mladi so tudi snemali rezultate volitev in celotni proces preko mobilnih telefonov in bodo tudi zahtevali odgovornost od vlade. Zato ne bi bila presenečena, če bi nekega dne prišlo tudi do nigerijske pomladi. Mladim je treba dati izobraževalne možnosti. Preprečiti je treba to, da bi teroristične mreže te mlade rekrutirale in jim s tem omogočile gospodarsko neodvisnost. Nigerija je bogata, tako glede verov kot človeškega kapitala. Evropska unija je pripravljena tej državi pomagati pri vzpostavljanju dobrega upravljanja, enakomernega in enakopravnega porazdeljevanja verov in zagotavljanja trajnostnega razvoja. Hvala. Hvala lepa, spoštovana kolegica. V imenu zelenih, gospa Sargentini. Dank u voorzitter. Hvala lepa, predsedujoči. 150 milijonov ljudi živi v Nigeriji, ta država proizvede največ nafte v Afriki. Če gre Nigeriji slabo, to pomeni, da bo celotna regija destabilizirana. V Nigeriji bi lahko živeli od nafte, kljub temu pa več kot polovica državljanov trpi revščino naftni dolari pravzaprav izginevajo v žepi peščice ljudi. Kar nekaj imen bi lahko navedla v zvezi s tem. V Afriki nafta postaja kuga namesto, da bi prispevala k splošnemu blagostanju. Nigerici so se sedaj pravzaprav še bolj pogreznili v revščino poleg tega do revščine prihaja zato, ker se naprimer posameznike izloča iz skupine, če ne spoštujejo določene veroizpovedi. Ljudje v Nigeriji se borijo v imenu Boga, vendar bi morali najprej preveriti, zakaj je resnično prišlo do tega stanja v državi. Razlog je verjetno korupcija in Evropa lahko stori nekaj v boju proti korupciji, tudi naprimer z izvajanjem direktive o preglednosti, ko gre za naftne proizvode in druge proizvode. Poleg tega bi morali javno objaviti podatke v zvezi s tem, koliko naftne družbe plačujejo nigerijski vladi. Tako bodo tudi prebivalci vedeli, kakšno je stanje razočarana sem nad tem, da Shell, največja naftna družba iz Nizozemske, ki igra pomembno vlogo v delti Nigra, skuša to direktivo o preglednosti nekako zaobiti. Zato me zanima, ali bo komisija to enostavno dopustila in stala križem rok. Hvala lepa. Sedaj pa Charles Tenok. Predsedujoči, leta 2010 sem se oglasil po masakrih v Josu. Džihadijska skupina Boko Haram je nedavno ugrabila nekaj posameznikov in to nas spominja na to, da je Nigerija nažalost nestabilna država. Nigerija je najbogatejša država z nafto v podsaharskem območju, poleg tega ima največje število prebivalcev v tem delu Afrike. Lahko bi imeli tudi sedež v varnostnem svetu Združenih narodov. Nažalost pa prihaja do konfliktov in spopadov med muslimani na severu in kristijani na jugu. To povzroča tudi kulturne, etnične in druge spore. Korupcija je precej razširjena v vseh porah javnega življenja. V delti Nigra se pojavljajo tudi gibanja, ki destabilizirajo državo. Kar nekaj policistov je že izgubilo življenje. Poleg tega se kristjani na severnem delu države zelo bojijo. Vprašljivo je tudi to, ali bo Nigerija lahko zagotovila trajnostni razvoj. Tudi britanska posebna enota je skušala Franka Lamorijara in Kristopa Makmanusa rešiti iz te države. Nažalost sta oba umrla in v imenu skupine izrekam globoke sožalje članom njunih družin. Oborožena skupina Boko Haram bi morala biti obtožena zaradi uboja teh dveh evropskih državljanov. Jonathan Goodluck ne zna spraviti države na pravo pot. Prejema pa seveda subvencije pod pretvezo, da bi vzpostavil tržno gospodarstvo. Zato bi morali Evropski uniji podpreti prizadevanja vlade za zagotovitev miru, kajti konflikti v tej državi bodo imeli posledice za Zahodno Afriko. To bo povzročilo precejšne število beguncev tudi v mojo državo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Provera, dve minuti in pol. Hvala lepa predsedujoči. Kot smo videli, se preganjanja in poboji kristjanov v Nigeriji nadaljujejo. Zadnji uradni podatki pravijo, da je oborožena skupina Boko Haram tista, ki želi islamizirati državo, da je ubila 1200 kristjanov v zadnjih dveh letih, da je 35 tisoč kristjanov prisilila, da je, so zapustili državo. Tudi v drugih arabskih državah, v Egiptu in Iraku, obstaja na tisoče diskriminiranih kristjanov, ki jih preganjajo in ubijajo tako da prihaja do neke vrste verskega rasizma proti kristjanom. To pravzaprav sprejemamo z neke vrste fatalizmom oziroma obupanostjo. Mednarodne institucije, tudi Evropska unija ter versko-politične osebnosti, ki igrajo pomembno vlogo, bi morali jasno in na glas povedati, da bi vlade morale prevzeti odgovornost. Poleg tega si želim, da bi tudi tako imenovani moderni islamisti, ki zavračajo ekstremizem, stopili nam ob bok in branili z nami pravice kristjanov v tej državi. V zvezi z Nigerijo ste rekli, da ogromno oseb trpi revščino, več milijonov, čeprav je ta država izjemno bogata. Ta država bi lahko zagotovila blagostanje vsem državljanov na zelo enostaven način. Vendar, kot je rekla kolegica Sargentini, obstaja problem, ki se imenuje korupcija, ki je močno razširjena, ki prepaja vse družbene strukture v tej državi. Če obstaja korupcija, ne obstaja prost in svobodni trg, ne obstaja spoštovanje okolja, ne obstaja prost pretok blaga, ne obstaja niti demokracija. Torej. V resnici Nigerija potrebuje dobro pripravljen vodilni razred, ki bo državo upravljal na pošten način. Če tega ne zagotovimo, ne bomo govorili niti o moderni, niti o demokratični državi. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Stadler. President. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, gospod minister. Možno je, da obstajajo specifične razmere glede nasilja in terorizma v Nigeriji. V 12 državah že obstaja šeriatsko pravo. In leta že imamo veliko žrtev v tej državi, pa se nič ne zgodi, to vemo. In sedaj bi se rad navezal na gospodo Provero. Lahko prepoznamo, da v veliko muslimanskih državah, tudi tiste, ki so sedaj v času revolucije pomladi, da prihaja do preganjanja kristijanov. Ali naj to v Iraku, Pakistanu, Saudski Arabiji, Siriji, Sudanu. Vidimo, da se vedno bolj pritiska na kristjane. Mi pa ne najdemo odgovora na to. Zato mislim, da mora Evropska unija poskusiti razviti novo ofenzivno in defenzivno strategijo, jo utemeljiti in eh, tudi mora ta strategija najti svojo pot v politiko. To resolucijo lahko podpremo, ni napačno, vendar pa to ni dovolj. Papir vse prenese, razmere kristjanov v teh državah pa so slabše in ti ljudje potrebujejo nujno našo pomoč. Zato in to nima opravka z religioznim konfliktom, mora Evropa tudi v imenu svobode veroizpovedi in prepričanj stati ob strani tem kristjanom in pozorno spremljati razvoj in razmisliti, kako bi lahko bolje pomagali tem ljudem. Potrebno je izvati več pritiska na vlade, da bodo dejansko pomagali tem ljudem. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa bo dobil besedo gospod minister Sondal, ker nas mora prej zapustiti. In potem za konec razprave bo odgovoril komisar Pibergs in vas potem obveste o tem. Gospod minister, prosim. Øh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Upravičujem se ker je prišlo do te situacije, ampak voditi moramo tudi našo državo in se moram res vrniti nazaj domov. Hvala lepa za to razpravo. Moram reči, da je bila ta razprava zelo zanimiva. Kot sem že povedal, obiskal sem Nigerijo, dobil sem nove vtise o tej državi. Z veseljem bi tudi sam prispeval k razpravi, ki bo še potekala kasneje komisar bo na koncu odgovoril v mojem imenu tudi na vaše vprašanje in pripombe. Zanima me, ali dejansko komu koristi ta verski konflikt. Zagotovo koristi skupini Boko Haram. Mislim, da ne bi smeli igrati njihove igre v državi, kjer obstaja tako velika verska raznolikost. Izogniti se je treba konfliktom, izogniti se je treba razdelitvi bogatstva na podlagi tega, kateri veroizpovedi pripadaš. Tej verski igri bi se morali izogniti. Vse veroizpovedi bi morali zaščititi, vsak bi moral imeti možnost izražati svojo veroizpoved. oborožena skupina Boko Haram se zauzema seveda za islamizacijo. Oni delujejo na severu države in tam tudi najbolj pogosto izvajajo napade. Moram reči, da so dogodki, ki so se zgodili, res tragični, obžalovanja vredni. 8. marca smo tudi izrazili svoje sožalje družinam vseh ubitih oseb in ugrabljenih oseb, obsojamo vsakršna to vrstna dejanja. Ne pozabite, da gre v tem primeru za kazniva dejanja, ljudi so ubijali. Ne glede na to, kakšen razlog so navedli za to, gre za zločin, gre za kaznivo dejanje. Ne obstaja niti en upravičen razlog zaradi katerega bi lahko nekomu vzeli življenje. Takšne primere bi morala obravnavati sodišča, ne pa, da se ti zločinci predstavljajo kot mučenci. Oni so tisti, ki ubijajo. Kar zadeva vaše dodatna vprašanja, ki jih boste zastavili tekom razprave, pa upam, da mi jih boste posredovali, sami bom pre, posredoval tudi predsedniku Nigerije. Moram reči, da je težko najti v Afriki državo, ki se zauzema za visoke moralne vrednote. To je država z veliko mladih oseb, ima tudi ogromno naravnih virov in bogastav, po drugi strani pa na severu države vladajo teroristi. Vlada bi, po mojem mnenju, morala nekaj storiti v zvezi s to situacijo. Kot rečeno, je ta država revna, tako da gre za posebno situacijo, ki vlada v tej državi. No, vse zadnje pa bi, po mojem mnenju, Nigerija morala odigrati vlogo stabilizacijske sile v Zahodnji Afriki. V zadnjih letih je v državi bila rast precej visoka, no vse zadnje, to ni tako zelo revna država, če gledamo, koliko naravnih verov ima. Je pa res, da bi se morali v Nigeriji veliko bolj odločno boriti proti korupciji. Boriti bi se morali proti korupciji, vendar se to lahko zagotovi samo, če ne bodo v koruptivna dejanja vključeni na najvišjih ravnih. Hvala lepa parlamentu za to razpravo. Upam, da boste še naprej podpirali to državo, ker bo demografsko pomembna v prihodnih letih, pa ne samo zato, in je v našem interesu, da to državo spremljamo od blizu. Hvala za to razpravo. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo na nadaljne govornike. E, gospa Omen Reuten. Eh, Hvala lepa, predsedujoči. Kar nekaj kolegic in kolegov je že omenilo, koliko napadov se je zgodilo, koliko atentatov je izvedla oborožena skupina Boko Haram na stotine oseb je izgubilo življenje, vera se zlorablja strani Boko Harama, zato da se destabilizira država, gospodarske in socialne neenakosti in nepravičnost ter korupcija vladajo v državi, mladi nimajo nobene perspektive, tako da je v tej državi sedaj res vzpostavljena dobra podlaga za razvoj ekstremizma in terorizma. Evropska unija bi morala ne samo odločno obsoditi uporabo nasilja, temveč storiti vse v svoji moči za to, da podpremo to državo. Tisto, kar je pomembno v tem kontekstu, pa je, da mi kot mednarodna skupnost svoje sile osredotočimo na odkrivanje vzrokov za nastalo stanje. Zakaj je Nigerija tako bogata država narav po naravnih verjih sodeč, tako revna. Spodbujati je treba regionalno sodelovanje in kot Evropska unija bi morali k temu procesu tudi dodati svoj kamenček. Gospod predsedojoči, če sem prav razumela nizozemskega zunanjega ministra prejšnji teden, je leta zahteval, da se oborožena skupina Boko Haram uvrsti na seznam terorističnih skupin. Zanima me, ali se je to uresničilo ali ne. Hvala. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod Kortes Lastra. Eh. Gospod predsedujoči, predstavnik komisije, gospod komisar, najprej moramo obsoditi vsa ta dejanja, ki so se zgodila v zadnjih mesecih v Nigeriji. V Nigeriji imajo največje število prebivalcev, v Afriki država ima tudi velike naravne vire, izvaža nafto in to so razlogi, ki bi morali to državo spraviti ven iz te revščine, ki je prizadela državo. Gospod komisar, Večkrat smo v odboru za razvoj branili človekove pravice, demokracijo in tako naprej. Demokracija in razvoj sta med seboj povezana. Nigerija se je znašla v konfliktu in med razlogi za ta nastanek konflikta lahko najdemo tudi revščino. Veliko prebivalcev je revnih, kajti bogatstvo v tej državi se ne porazdeluje enakopravno, ne pride v roke najnižjim družbenim slojem. Poleg tega v državi ne ponujajo tistih osnovnih storitev. Mislim, da bi lahko v, preko sodelovanja na področju razvoja znatno prispevali k oblikovanju osnovnih storitev, kot so zdravstvene storitve, izobraževalne storitve. Evropska unija bi v tej državi morala prispevati k temu, da se zmanjšajo neenakosti, da se zagotovi večja rast v državi, da se čim več oseb spravi ven iz revščine. Naša politika na področju sodelovanja ne bo dovolj. Nam najprej bi morali zagotoviti doslednost med ostalimi politikami, ki jih v Evropski uniji izvajamo za Nigerijo. Zagotoviti je treba preglednost in odgovornost evropskih podjetij, ki delajo v tej državi. Gospod komisar, na koncu naj povem še to, da Nigeriji grozi nekaj zelo velikega. To velja tudi za Sahel in Zahodno Afriko. V mislih imam sušo, potem visoke cene živil, pomankanje glav govedi. Tudi organizacije civilne družbe že napovedujejo, kakšne bodo posledice vsega tega. Mislim, da bi morali odgovore ponuditi čim hitreje, še preden pride do večjega števila žrtv v tej državi. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Görens. Hvala, gospod predsedujoči. No, lahko bom storil greh in bil neizveren, ampak vseeno bom rekel, da je barbarstvo trenutno na dnevnem redu v Nigeriji. In to je tisto, kar ovira razvoj te države. Nigerija še ne more prevzeti vseh odgovornosti, ki bi jih morala kot država, naprimer zaščita prebivalcev. Posamezne frakcije spravljajo to državo v nestabilen položaj. Prihaja do verskih in etničnih napetosti in konfliktov. Rekli smo že, da Nigerija ima ogromno naravnih virov, predvsem naftnih virov. Nažalost pa bogatstvo, ki ga pridobijo iz tega vira, ni enakopravno porazdeljeno med državljane. Izboljšati je treba upravljanje v državi, izvesti ukrepe proti korupciji, osvoboditi delto, nigra in predvsem storiti vse za to, da bodo državljani imeli koristi. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je gospa Lambert. Okay, you, Hvala predsedujoči. Vesela sem, da končno lahko razpravljamo o Nigeriji. To je pomembna država, kot smo slišali, izjemno pomembna v tej regiji, pa tudi na mednarodni ravni. Obžalujem pa to, da se o dogodkih v Nigeriji pogovarjamo samo preko resolucije, ki se osredotoča predvsem na vero. Rada bi se odzvala na določene stvari, ki ste jih danes izrekli. Bodimo si na jasnem. Boko Haram je največja skupina, ki izvaja nasilje, vendar ne ubijajo samo kristijane, temveč tudi muslimane. Ubili so tudi muslimane, ki se z njimi ne strinjajo. Poleg tega je prišlo tudi do smrtnih žrtev med muslimani, ko so se kristjani ali tako imenovani kristjani odzvali na nasilje. Politični in verski vodje zauzimajo vsak svojo perspektivo. Zato si moramo najprej zapomniti, kaj smo rekli o tem, kaj povezuje to državo, ne kaj vnaša razkol v državi. Korupcija je hud problem, lahko bi storili nekaj v zvezi s tem. Vesela sem, da je prišlo do sojenja Iboriju na britanskih sodiščih. On je vodil delto Nigra v državi Bajelsa. Je pa res, da državljani Nigerije želijo vlado, ki bi služila temu, kar mora zagotoviti zato so tudi več ur stali na soncu, ko so potekale volitve. Evropska unija bi morala okrepiti stike z Nigerijo, Evropski parlament pa z nigerijskim parlamentom. Hvala. Hvala lepa. Gospoda Šimanskega trenutno ne vidimo v dvorani, tako da predam besedo kar gospodu Belderju za minuto in pol. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči. Islamska teroristična organizacija Boko Haram je prevzela nadzor nad severom Nigerije. To je presenetljiva situacija. Cerkve in verske skupnosti so se morale same organizirati. Vedno večje nasilje strani skupine Boko Haram in drugih muslimanskih organizacij vnašajo sovraštvo v skupnosti na severu Nigerije. Starejše generacije se ne želijo več mahčevati nad muslimanskimi sodržavljani. Veliko muslimanov tudi nasprotuje delovanju Boke Harama. Gre za pristop, v katerega so združene različne skupnosti in tega je treba podpreti. Okrepiti je treba tudi nigerijske institucije in postaviti prave ljudi na vodilna mesta. Lady Ashton mora to omeniti tudi na sestanku naslednji teden, na sestanku zunanih ministrov. Ali ima svet celotno sliko nad tem, koliko infiltracije je bilo v Nigeriji strani teh organizacij? Kako aktivna je skupina Boko Haram znotraj nigerijske diaspore, tudi v Združenem kraljestvu? To je zelo pomembno, ko sprejemamo evropske odločitve. Hvala lepa. Naslednja je gospod Dodds. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sama prihajam iz Severne Irske in sama vem, kako trpijo Nigerici zaradi strahu pred terorističnimi napadi, zaradi terorističnih skupin, zaradi verskih razlogov. Vem, da prihajajo do napadov samomorilskih napadalcev in pozno februarja je v Josu prišlo do napada v eni od tamkajšnjih crkva teroristi so podali opozorilo. Napadli smo samo zato, ker gre za crkav in lahko se odločimo, da bomo napadli katerokoli crkav. Šele začeli smo. Zdi se, da je militantna skupina Boko Haram se odločila, da se bo znebila kristjanov v Nigeriji. Menijo, Vendar pa niso samo kristijani tisti, ki so bili žrtve teh napadov. Zato moramo ostro obsoditi te napade. Izguba življenja zaradi veroizpovedi ni sprejemljiva. Mi moramo to imenovati to, kar je. Ne gre samo za revščino ali korupcijo. Gre za napadanje določene družbene skupine. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je gospod Kačmarek. Hvala, gospod predsedujoči. Gospe in gospode, leta 2010 je Evropski parlament sprejel resolucijo, ki je obsodila množične masakre v in okoli Josa. Žal danes lahko rečemo, da je prišlo še do poslabšanja razmer v Nigeriji. Verska svoboda se zagotavlja v institucijah, vendar pa organi ne morejo se boriti proti tem napadom. Skupina Boko Haram terorizira krščansko skupnost in poskuša uvesti šerijatsko pravo v večini Nigerije. Poslužuje se bombnih napadov, je, v katerih je umrlo že več kot 900 ljudi. Pred tednom sta bila, umrta, um, sta bila ubita dva talca, Britanec in Italijan. Pred dvema letoma se je Evropski parlament spraševal, glede tega, ali je res vera tista, ki je glavni razlog za nasilje in za te razmere. Danes se zdi, da je glavni razlog za nasilje prav verska sovraštvo. Skupina Boko Haram se lahko, torej ime Boko Haram se lahko prevede zahodna, zahodno izobraževanje je prepovedano ali je greh kar pomeni, da gre za skupino, ki temelji na verskih razlogih. Mi pa moramo podpreti tiste v Nigeriji, ki so proti temu. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Berman. Hvala, gospod predsedujoči. Vse nas skrbčila iz Nigerije o napadih, v katerih je bilo ubitih ogromno število ljudi, kjer prihaja do ugrabitev. In kjer talcev ne moremo osvoboditi, in zato je prišlo do uboja dveh talcev prejšnji teden. Napetosti med različnimi skupnostmi destabilizirajo Nigerijo. Tisto, kar potrebujemo, je dialog med različnimi regijami. Uvesti pa je treba tudi pravno državo, zato da bo prišlo do kaznovanja teh zločinov. Pri razvoju države moramo vedeti, da mora to voditi k blagini. Nafta pa se zdi, da uničuje državo, veliko je onesnaženja. Tuji interesi so tisti, ki določajo tok dogodkov. Vse to, kot rečeno, destabilizira Nigerijo dobički verjetno pristanejo v žepih multinacionalk, kot je Shell. Mednarodna podjetja morajo tudi plačevati davke in organi morajo biti tisti, ki jih je treba okrepiti. Zelo pomembno je zagotoviti, da bomo priča tudi transparentnosti. Pri novih načrtih za zunanjo politiko Evropske unije si moramo prizadevati za pravno državo in varnost. Evropska unija in naše predstavniki morajo podpreti Nigerijo pri sedanjih prizadevanjih za izboljšanje razmer. Mi pa moramo pokazati, da resno mislimo. Hvala lepa, gospod Rinaldi. hvala predsedujoči v nigeriji so ubili franka lamolinarja in krisa mcmanusa dva evropska državljana ki sta želela osvoboditi to državo in to je samo eden v nizu tragičnih dogodkov v tej državi zdi se da dragi komisar evropska dimenzija manjka v tej državi. Italija je bila slabo obveščena o tem, kaj se dogaja, kar je slabo. Moram reči, gospod komisar, da evropske državljani potrebujejo nek obraz na evropski zunanji politiki. Prevzeti morate odgovornost v imenu držav članic, še posebej tam, kjer prihaja do slabega usklajevanja med državami, kot naprimer v Nigeriji. Številni Italijani niso mogli vstopiti v državo. Euro, za Britance velja enako, Evropa pa kar moči in pravzaprav ne deluje dovolj odprto. Želimo si, da bi Nigerija storila veliko več, vendar bi morali tudi kot Evropska unija storiti vse, kar nam pripada, če želimo užiti zaupanje državljanov. Gospa Barbara Lohbihler. Hvala lepa, predsedujoči. Nasilje gibanja Boko Haram, to je bilo že opisano. Kolegi so to storili. To je gnusno in v brutalnosti vedno dosežejo medije. Naj omenim, da je tudi v preteklosti že prihajalo do izjemnih nasilnih dejanj v Nigeriji. 2009. reka je bilo ubitih več kot 7000 ljudi. Leta 2010 je v Zvezdni državi Plato zaradi verske, verskih napetosti bilo ubitih več kot eh, 10 tisoč ljudi, veliko jih je bilo pregnanih. Vlada je pripravila in vzpostavila preiskovalne odbore, ki so pripravili poročila, vendar pa v teh letih 2008, 2010 in 2009 ni so bili odgovorni pripeljani pred sodišča. To so velike napake in tega ni možno dovoliti obstajajo kršitve človekovih pravic in potem ne pride do sodnih postopkov na vseh straneh konfliktov. To, na to je potrebno upozoriti. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Žobro, minuta. Mikrofon, prosim. Šanovni panje predsedujoči, v naših očah. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V Nigeriji smo bili priča tragedije in umoru številnih ljudi, ki so bile žrtve verskega sovraštva. Islamistični teroristi napadajo krščanske skupnosti samo zaradi drugačne veroizpovedi, drugačne tradicije in verovanja. Žal je tako, da je prišlo danes do te tragedije. Predvsem gre za konflikte med kristijani že v letih, že v 20. letih prejšnjega stoletja. Uradni organi pa niso imeli doslednega pristopa. Posledice smo videli prejšnji, prejšnjo nedelo, ko so teroristi Boko Harano uporabili bombe v cerkvi v Josu in ubili 14 ljudi. Danes moramo obsoditi te napade in to enoglasno. Pripraviti moramo načrt, da bomo podprli nigerijske organe pri njihovem boju za spravo v tej državi. Obsoditi moramo islamistične ekstremiste. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospod Mičel. Hvala, gospod predsedujoči. Delovanje skupine Boko Haram je nezaslišano dejanje sovraštva ki mora biti podvrženo pravosodni odgovornosti. In zdaj moramo vzpostaviti ukrepe, ki bodo zagotovili, da bodo tudi kaznovani. Ta skupina vodi ostajo proti nigerijski vladi in je kriva za stotine žrtev v svojih bombnih napadih. Napadajo policiste in druge organe in kristjane. V mestih Jos in Kano so pobili veliko ljudi. V vsaki družbi je to nespremljivo. Pa še nekaj. Nigerija je osma največja proizvodnica nafte na svetu. Vseeno pa več kot polovico ljudi živi pod pragom revščine. In mislim, da je tisto, to tisto, kar mora visoka predstavnica izpostaviti ne samo pri predsedniku Nigerije, pri vlagi, ampak pri vseh uradnih organih. Treba je kaznovati te zločine. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Kreto, minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. To, kar se dogaja v Nigeriji. Ekstremizem, nestabilnost je nespremljivo. Celo dva evropska državljana sta tam izgubila življenje. To je resen znak za alarm. Mislim, da bi morali prepričiti širjenje verskega nasilja v Afriki. Paziti moramo na to regijo, zato ker v njej delujejo teroristične skupine, ki jih usklajuje Al-Kaida. Mislim, da bi nas morala situacija v Nigeriji bolj skrbeti. To je država z največjim številom prebivalcev v Afriki. 160 milijonov prebivalcev živi v tej državi, polovica jih je revnih, čeprav Nigerija ni revna država, je druga največja izvoznica nafte na svetu, istočasno pa je tudi najbolj koruptivna država na svetu. Tudi zelo negativno mesto zauzema, ko gre za razvoj. Mislim, da bi morali odpraviti slabo vlado in korupcijo v tej državi, pa tudi v drugih afriških državah. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa Alois Petrle. Lepa. Spoštovani gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Lani sem imel v času volitev priliko podrobno je spoznati Nigerijo, ki jo imam za enega od ključnih partnerjev Evropske zveze. Obžalujem, da po volitvah prihaja do nasilnih dejanj ki destabilizirajo državo še posebej razmah terorizma in nestrpnost do kristjanov. prepričan sem da odnos med kristjani in muslimani ni ključno notranjepolitično vprašanje nigerije in vem da velika večina enih in drugih želi miroljuben demokratičen in trajen razvoj nigerije s polnim upoštevanjem notranje različnosti. za mirno in stabilno prihodnost eh, nigerije je potrebno predvsem troje izboljšati kvaliteto vladanja v duhu socialne pravičnosti spoštovanja različnih identitet in enakomernega razvoja države. sistematično in dinamično se je treba lotiti virov konfliktnega razvoja. s skupnimi močmi je potrebno preprečiti terorizem oziroma nasilno uveljavljanje politične volje. predlagam da evropska zveza v tem duhu okrepi sodelovanje z nigerijo in da bolj razvijamo tudi parlamentarno razsežnost političnega sodelovanja.

Evropski parlament mora odločno obsoditi nedavno nasilje v Nigeriji, še posebej teroristične napade, ki jih je zagrešila islamska oborožena skupina Boko Haram. Izjemna revščina, endemična korupcija oblikuje ta ustrezno okolje za delovanje terorističnih skupin, ki zlahka rekrutirajo tudi mlade brezposene Nigerice. Nigerijska vlada mora takoj sprejeti učinkovite ukrepe za to, da zaščiti svoje državljane in da prekine nekaznovanje in korupcijo. Evropska unija bi morala nigerijski vladi pri tem pomagati. Izogniti bi se morali temu, da bi dajali poenostavljene, posplošene obrazložitve, ki bi temeljile izključno na viroizpovedi. Iskati je treba tiste globoke razloge družbene in gospodarske, zaradi katerih prihaja do napetosti. Uh, Ta država je ena največjih naftnih proizvajalk na svetu, kljub temu številni državljani živijo v revščini. Mednarodna naftna podjetja in multinacionalke morajo takoj prenehati z onesnaževanjem okolja in odpraviti vso škodo, ki so jo storila. To na vse zadnje močno škodi lokalnemu prebivalstvu. Hvala. Si, uh, Preda, Hvala lepa, gospod Preda. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Več mesecev iz Nigerije prejemamo novice, ki so tudi vse bolj zaskrbljujoče. Delovanje islamske obrožene skupine Boko Haram je vse bolj nasilno. Novembra 2011 je 75 oseb izgubilo življenje v seriji napadov. 44 oseb je na, v času Božiča izgubilo življenje v v napadu, ki se je zgodil na katoliško crkvo Svete Tereze v severu Nigerije, je prav tako prišlo do uboja vsaj 150 oseb. Boko Haram je zagrešil te barbarske napade. Nigerija že več desetletij doživlja to vrstne konflikte med muslimani in kristjani. Tega ne moremo več ignorirati. Namreč to vrstni konflikti ogrožajo stabilnost v tej državi. To je tudi razlog, zakaj bi morali storiti več. Nigerija ne sme kar tako izginiti izpred naših oči. Zagotoviti je treba spoštovanje različnih veroizpovedi v državi. Oblikovali smo skupno resolucijo, v kateri smo zapisali, da Boko Haram ne grozi samo Nigeriji, temveč tudi ostalim državam v regiji zaradi povezav z drugimi terorističnimi skupinami. Mislim, da bi morali preprečiti takšno delovanje. Hvala. Hvala lepa, kolega Sonik. Premoc na tle. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ja, nasilje, ki temelji na veroizpovedi je povzročila številne žrtve v Nigeriji. To nasilje je eskaliralo v zadnjih letih. Boko Haram izvaja vedno več teh napadov. Več kot 160 bombnih napadov je bilo doslej izvedenih proti krščanski skupnosti. 44 ljudi je bilo ubitih na božič. V 36 državah znotraj Nigerije poskušajo uvesti šariatsko pravo. Veliko je razseljenih oseb. To je najbolj preganjena verska skupina v državi. In to ima lahko za posledico migracijske tokove v Evropo. To je vse povezano s politično nestabilnostjo in korupcijo in neenako razporeditvijo sredstev in virov. BDP je v Nigeriji na visoki ravni, to je pomemben dobavitelj goriva in nafte v Evropo. Vse to zagotavlja podlago za verski fanatizem. Evropska unija mora ukrepiti dialog z vlado v Nigeriji in. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Svensson, vaš sosed. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Danski minister je v svojem zaključnem govoru, ki bi bil precej kratek, rekel, da ima Nigerija dobre moralne politične voditelje. Mogoče res, vendar je škoda, da lahko, da smo priča tako veliki korupciji v državi, kot je Nigerija in to vpliva na številne države po svetu. Napetosti med kristijani in muslimani obstajajo, nihče se jim ne more izogniti. Evropska unija pa vseeno zagotavlja številna finančna velika finančna sredstva v zadnjem času. Zato lahko pričakujemo, da v kontekstu te pomoči lahko podamo tudi odločne zahteve. Pripričani smo, da bo komisija to naredila, ko gre za človekove pravice. Zlasti svobodo veroizpovedi moramo tukaj poudariti v okviru temeljnih pravic. Temeljne pravice je sicer dober izraz, ampak mogoče lahko zajema preširoko področje, ko govorimo o Nigeriji. V Nigeriji moramo govoriti predvsem o svobodi veroizpovedi. Mi, pa tudi vlada Nigerije, ne smemo biti zadovoljni s tem, da se od tega oddaljimo, ampak moramo postaviti ustrezne zahteve za to državo, ki je ki ima veliko število prebivalstva. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa Petr Štastni. Hvala, gospod predsedujoči. Vsi obsojamo teroristične napade skupine Boke Harama na civiliste in na, predvsem na krščanske cilje več kot 200 mrtvih od januarja in vedno večje napetosti med krščanskim jugom in muslimanskim severom. Temu smo priča. Take napetosti preprečujejo izvajanje potrebnih strukturnih reform v tej državi. Obenem pa tudi zaostavljajo in blokirajo evropska prizadevanja za podporo razvoju socialne države in razvoju gospodarstva za kar si prizadevamo, zato ker je Nigerija tako pomembna država. Rešitev ni preprosta. Vedeti moramo, da so etnični konflikti globoko zakoreninjeni v nigerijski zgodovini. Dogročne razloge moramo obravnavati. To so revščina, brezposelnost, korupcija, dostop do pitne vode in tako naprej. Evropska unija pomaga Nigeriji pri vseh teh vprašanjih vseeno pa moramo bolj pritisniti na vlado, zato da bo bolj izvajala in uvedla pravno državo in kaznovala storilce teh kaznjivih dejanj. Regionalni razvoj in močna pravna država bo preprečila delovanje tovrstnim terorističnim skupinam, okrepila pa bo varnost in izvajanje razvojnih programov in ne bo več toliko verskega sovraštva. Hvala. Hvala lepa, gospod Štasni. Hvala, gospod predsedujoči. Nigerija je edina država na svetu, kjer imamo enako število muslimanov in kristijanov. Ena od največjih političnih izzivov, ki je pred njo, je, da ostane država enotna in da se bori proti terorizmu. V zadnjih nekaj mesecih je skupina Boko Haram izvedla kar nekaj napadov na cerkve, na upravne stavbe in tako naprej. Napad v času božične maše v cerkvi je nekaj, če se ne moramo razumeti. Cilj tega gibanja je ustvarjati napetosti med temi različnimi skupnostmi. Muslimanski vodja, gospod Bahari, je močno kritiziral delovanje predsednika Goodluck Jonathana in njegove vlade. Zdaj je pravi čas za tiste, ki želijo spodbuditi različne skupnosti in jih nahujskati drug proti drugemu. In da se naperijo drug proti drugemu in proti zahodnim vrednotam. Verjame se, da ima skupina Boko Haram tudi povezave z Al-Kaido. Na razmere vplivajo tudi borci, ki prihajajo iz eh, drugih držav in seboj prenesejo tudi orožje. To vse šele poslabšuje razmere in to destabilizira državo. Hvala lepa, sedaj pa predsednik odbora za zunanje zadeve, gospod Brok. Gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi, gospod komisar, mislim, da moramo razlikovati med dvema stvarema ali jo pogledati skupaj. Eno so razmere v Nigeriji, v državi, ki ima opravka v AKP in s katero imamo dobre odnose. Gospod komisar, bolje veste kot jaz sam, koliko pomoči namenjamo in paziti moramo na to, da vlada, ki pravzaprav vlada, bogati državi zaradi surovin, ki jih ima, da bo ta vlada poskrbela za boljše pogoje za življenje svojih državljanov, kot je dejal gospod Štastni. Drugič pa moramo videti, da Boko Haram argumentira in deluje na način, ki ga vidimo tudi v drugih muslimanskih državah. To počnejo muslimanske skupine pri pregonu kristjanov. 75 odstotkov vseh pregonov ljudi zaradi verskega prepričanja je v tem trenutku pregon kristjanov. In to moramo ugotoviti. Celotni muslimanski svet, tudi predstavniki muslimanov, čeprav niso združeni, pozivajo k uporu in se poziv, pozivajo, da se naj distancirajo od tega. To je edina pot. Imamo skrbi v Egiptu, Siriji in drugih državah. In to poznamo tudi iz Iraka. Zato mislim, da je pomembno, da sedaj zonanja služba imenuje predstavnika za človekove pravice in da bi se ta ukvarjal še prav posebno s pregonom kristjanov. To ni posebnost samo za kristjane, to velja za vse veroizpovedi, ki morajo biti dovoljene in ne preganjene. Evropska unija pa mora imeti tudi pravico, da jasno pove, da so kristijani tisti, ki jih zasledujejo in da se to ne sme dogajati. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa. Sedaj pa gospod Šimanski. Gospe in gospodje, Nigerija je še ena država, kjer militantni islam želi nasilov vzpostaviti versko pravo. Prve žrtve so kristijani, ki živijo tam. Severna Nigerija je kraj verske ustaje. Na tisoče nigericev je žrtev umorov. Uvedba širijatskega prava v nekaterih eh, regijah ima za posledico nasilje in tudi onemogočanje dostopa do izobrazbe in do zahodne izobrazbe. Zahodnega izobraževanja. Evropa ne more ostati ob strani. Naša diplomacija, diplomacija držav članic mora narediti vse za to, da prepreči in zaščiti Nigerice pred vedno večjim nasiljem na nigerijskih tleh. Nihče v Nigeriji ne sme misliti, da taka kazniva dejanja lahko ostanejo nekaznovana. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa postopek začne. Pritegnite pozornost predsedojočega. Najprej gospod Brons. <clears throat> Nigerija še vedno dobiva pomoč po 50 letih samostojnosti nima dobrega gospodarskega razvoja in večina prebivalcev živi pod pragom revščine. Ali je Nigerija tako revna zato, ker nima virov? Ne. Je osma največja proizvodka nafte na svetu. To je resnično uganka. Nigerija trpi zaradi muslimanskega nasilja proti kristjanom, evropejcem, ki želijo dvigniti državo iz revščine. Kaj povzroča te težave? To, da ima to opravka z muslim, z islamom ali kajkoli drugega. Nigerija je pogosto krivila kolonialiste, ki je vključovala različne etnije v isto državo. To je gotovo prispevalo k izbruhom neredom leta 76. Mi ne želimo početi enakih napak. Ne želimo sedaj združevati narodov v Evropi z nezdružljivimi narodi? Seveda ne. Hvala lepa, gospa Basesko. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Informacije, ki jih prejemamo v zadnjem obdobju o Nigeriji, se nanašajo večinoma na nasilje. V tej državi prihaja do ekstremizma, verskega ekstremizma in zaradi tega prihaja do številnih napadov. Kaj lahko storimo za to, da bi se razmere umirile, da se stanje ne bi poslabšalo? Namreč za življenje 160 milijonov prebivalcev to ni dobro. 60 odstotkov državljanov v tej državi je muslimanske veroizpovedi, 40 odstotkov krščanske veroizpovedi. 25 oziroma 95 odstotkov prebivalcev v tej državi živi z manj kot dvema dolarjema na dan, čeprav je ta država bogata z naftnimi viri. Upam, da nam bo visoka predstavnica lahko podala bolj konkretne predloge, kako bi tudi Evropska unija lahko bolj konkretno in aktivno prispevala k temu, da se vzpostavi mirno zrače v tej državi. Hvala. Hvala lepa. Želi še kdo spregovoriti po postopku KHDI? Ne. Torej, kar predajam besedo gospodu komisarju. Prosim. Uh, Poštovane kolegice in kolegi, poslanke in poslanci, današnja razprava je spet pokazala, kako zavezan je Evropski parlament podpori človekovim pravicam in boju proti terorizmu. Veselimo se nadaljne podpore Evropskega parlamenta tudi v Nigeriji. Naše stike z Nigerijo bomo okrepili. Nigerija je dejansko na razpotju v zgodovini. Sooča se z resnimi težavami, pa tudi z velikimi priložnostmi. Kako lahko komisija se odzove na težave, s katerimi se sooča Nigerija? Danes podpiramo Nigerijo z 200 milijoni evrov v programu Delta Nigra. To je naša podpora za krhek mir na tem območju. Prav tako razmišljamo o tem, kako bi podprli programe v Nigeriji, kjer je veliko razvojnih izzivov. Naj omenim samo enega izobraževanja. In severna Nigerija ima enega najslabših pokazateljev za izobraževanje na svetu. Zelo malo otrok pravzaprav se šola. Samo pet odstotkov potem tudi konča osnovno šolo. Boko Haram namenoma odreka možnost eh, nigerskim otrokom za boljšo prihodnost, da bi pomagali sebi, svojim družinam, skupnostim in našli pot iz revščine. Zdi se, da bi to moralo biti ključno vprašanje pri dialogu z Nigerijo. Evropska unija veliko krat govori o verski veroizpovedi, eh, svobodi veroizpovedi v Nigeriji. Pravice kristijanov morajo biti take, kot so pravice muslimanov v državi. In ta dialog glede človekovih pravic bo okrepen tudi v prihodnosti. Visoka predstavnica je že podala kar nekaj predlogov, tudi z ministrom za zonanje zadeve prejšnji teden na Danskem. Kako lahko Evropska unija pomaga Nigerijo v boju proti Boko Haram? Po ministerskem sestanku med Evropsko unijo in Nigerijo smo začeli pripravljati svežen podpornih ukrepov za boj Nigerije proti terorizmu. To bo dodatno in dopolnjujoče orodje ukrepov Evrops, držav Evropske unije. Tako se bomo skušali izogniti radikalizaciji in marginalizaciji v družbi. Pa tako bomo spodbojili delovna mesta. To bo spodbojilo prosodni sistem in pravno državo. Nigerija sedaj pripravlja lastno strategijo za boj proti terorizmu, ki je v skladu z listino o človekovih pravicah. In potem še umor dveh eh, evropskih talcev. Naj ponovim izjavo visoke predstavnice 9. marca. Želim izraziti svoje sočutje družinam talcev v Nigeriji za strašno izgubo. Obsojamo na najbolj odločen možen način kriminalne dejanja, kot je imanje talcev. Tisti, ki so to storili, morajo biti pripeljani pred sodišče in morajo biti odgovorni. In na zadnje bi rad izpostavil tudi prihodke od nafte. Komisija je sedaj podala predlog za več preglednosti glede poročanja pri dobičkih od nafte. Upam, da bo to pomagalo, kajti potem, in to jasno razumemo, je boj proti revščini nekaj, kjer morajo biti odrežena tudi vsa podjetja, tudi kar se dobička tiče. Hvala lepa. Ja, komisar, ja. Hvala lepa, gospod komisar, za vaše sklepne besede. Sedem predlogov resolucije imamo iz različnih političnih skupin na to temo. Razprava o Nigeriji je tako zaključena, glasovanje bo jutri opoldne. Tako sedaj pa prehajamo na naslednjo točko na našem dnevnem redu. Gre za razmere v Belorusiji in spet dajem besedo komisarju Pibarksu. Hvala lepa, spoštovani predsedujoči, poslanke in poslanci. Z velikim veseljem tukaj govorim v imenu visoke predstavnice Catherine Ashton. Evropsko unijo vedno bolj skrbi pomankanje